so na napačni poti. prav bi bilo da tisti davkoplačevalci iz tistih držav in tiste države ki rešujejo nastalo situacijo da niso utišane v teh razmerah.